delegacijo Švicarske zvezdne skupščine, ki je na tribuni, kolegi in kolegice. Pozdravljam eh, predsednika nacionalnega sveta in pa gospoda Hansa Alterja in druge predstavnike Švice. Eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ausschüssen. Številni kolegi so se že včeraj sestali z člani delegacije iz Švice. Takrat smo razpravljali tudi o pomembnih temah, kot so odnosi med Evropsko unijo in Švico. Z veseljem bomo nadaljevali s tem dialogom. Še enkrat vas prav lepo pozdravljam, spoštovani kolegi in kolegice, in se vam zahvaljujem za vaš obisk. Sedaj pa glasovanje. Glasovali bomo o poročilu Grobarči, gre za stalež lososa v Baltskem.